Ladies and gentlemen, good evening. I'm proposing to start out today's meeting. Uh, first of all, uh, I would like to welcome. Spoštovane gospe in gospodje, predlagam, da začnemo z današnjim sestankom. Pozdravljam vse goste in gostje, pa tudi člane odbora AFET. Nadaljujemo z zadnjim delom vrha predsednikov parlamenta, oziroma parlamentov Zahodnega Balkana. Lepo pozdravljamo naše goste in goste, Gramsa Ruče, Denisa Zvizdiča, Dragana Čoviča, Glavka Konjuvco, Ivana Brajoviča, Talata Čaferija in tudi Majo Gojkovič, ki vodijo parlamente Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne Gore, Severne Makedonije in Srbije. Na strani Evropskega parlamenta pozdravljam vse kolege in kolegice, ki jim je prihodnost Zahodnega Balkana še kako blizu. Še posebej lepo pozdravljam vse stane poročevalce in predsednike ter predsednice delegacij za države Zahodnega Balkana. To izredno zasedanje je posvečeno eni točki, to je javna izmenjava stališč med predsedniki parlamentov in glavnimi predsedniki člani Evropskega parlamenta, ki delajo na področju Zahodno-Balkanske regije. Če nihče ne nasprotuje predlaganemu dnevnemu redu, predlagam, da nadaljujemo. Spoštovani predsedniki parlamentov, po vašem srečanju s predsednikom Evropskega parlamenta, gospodom Sasoljem in pa voditelji političnih skupin, se veselimo vaših zamisli glede krepitve parlamentarne razsežnosti in sodelovanja v okviru širitvenih reform. Ta delovna skupina združuje glavne evropske poslance in poslanke, ki se ukvarjajo z dosegom Zahodnega Balkana. V osrčju te skupine so poročevalci in predsedniki ter predsednice delegacij, ki sodelujejo z državami vaše regije. Med nami so številni novi obrazi, več kot 60 odstotkov poslancev in poslanke Evropskega parlamenta je bilo na novo izvoljenih leta 2019 in to nam že daje možnost nove perspektive. Današnji vrh je korak proti bolj usklajenim strateškim in okrepljenim parlamentarnim zavezam na poti do izvedbe reformne agende. Zato je zaprosil Evropski parlament tudi v svoji resoluciji z dne 24. oktober 2019 o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Vrh ter skupna deklaracija, ki je bila oblikovana ter sprejeta, sta pomembna primera parlamentarne diplomacije v času, ko medvladnemu procesu žal manjka ustreznega vpliva. Predlagam, da današnja razprava poteka kot odprta razprava zazrta v prihodnost in pa razprava med podobno mislečimi partnerji. Uvodne nagovore vas vsaj prosim podajte v času petih minut, potem pa se bomo lotili. Mm konkretne razprave o prihodnosti širitvenega procesa. Lepo prosim naše častitljive kolege in kolegice iz Bosne in Hercegovine, da si razdelijo čas. Vsak bo dobil eno minuto več, torej tri minute in pol za vsakega od domov parlamenta. Seveda bomo enako strogi tudi z evropskimi poslanci, prosim vas za razumevanje kot poročevalci in pa predsedniki delegacij boste dobili seveda prioriteto znotraj te razprave. Upam, da se strinjate s tem predlogom. Dobro. Hvala. Zdaj prosim predsednike parlamentov za kratek uvod, s katerim se bo začela razprava o vaši viziji za prihodnost Evrope, obenem pa se bomo pogovarjali seveda tudi o širitvi in pa o nekaterih vprašanjih, ki so neposredno pomembna tudi za evropske poslance. Najprej dobi besedo gospod Gramus Ruči, predsednik albanskega parlamenta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 govoriti o začetku pogajanj med Albanijo in Evropsko unijo. V času drugega sestanka s predsedniki parlamentarnih skupin sem govoril o pomembnih rezultatih za našo državo, pa tudi o nekaterih prioritetah, ki jih je sprejela Evropska unija za Albanijo. In to je že tretji sestanek z vami. Vsake stvari se enkrat lotimo prvič. In spoštovani poslanci in poslanke, Kretari grupi pune, president grupi. Če bi se kdorkoli od naših poslancev odpravil sem in se pogovarjal tudi s predsedstvom Evropske unije, bi bilo to nekaj novega za države Zahodnega Balkana. Sam sem obiskal z prostalimi petimi kolegi in kolegicami predsednika Evropskega parlamenta, prav tako predsednike različnih političnih eh, skupin ter poročevalce ter vodje delegacije. In ko sem govoril o tem, da je vsakič neka priložnost, priložnost, ki se ponuja prvič, sem želel povedati, da mislim, da še nikoli ni bil organiziran sestanek tudi za predsedniki parlamentarnih skupin. Ne poznam, da bi obstajal še kak drug forum, ki bi bil podoben. Seveda, ste, tu prisotni poročevalci, za države Zahodnega Balkana. To je name naredilo velik vtis, navdušen sem na tem, mislim, da je to nek nov pristop in pa pomemben način dela. To pomeni tudi precejšno spodbudo za nas, za države Zahodnega Balkana in to nam da kar nekaj spodbude, potem ko nam ni uspelo, da začnemo s pogajalskim procesom. Ne gre nujno toliko za vprašanje Albanije ali pa Severne Makedonije, ampak gre za vprašanje vseh šestih držav. Seveda spremljamo napredek tudi v drugih državah. Šest držav skupno nas je v tej konstelaciji, ampak smo v različnih fazah. Dve državi sta že v procesu pristopnih pogajanj, dve državi še nista v tem procesu. kolegi iz Bosne in Hercegovine in iz Kosova pa se morajo soočati z nekaterimi drugimi težavami, seveda. Nima, naprimer, koristi od območja prostega gibanja. To, da se stvari zdaj v procesu razvijajo, je za nas zelo spodbudno. V Evropskem parlamentu se je seveda marsikaj spremenilo, priča smo bili tudi novim volitvam. in tudi državljani Zahodnega Balkana so spremljali volitve, morda celo v večji meri kot sami evropski državljani. Povedali so nam, da bo tudi sam izid teh volitev verjetno pomembno vplival na razvoj situacije v smislu evroskepticizma. No, Sam moram povedati, da sem navdušen na tem, da je komisija za širito dejansko predlagala pospešitev tega procesa in ne vem, če se je to zgodilo že kdaj prej. Kljub temu, da imate zdaj nov proces, parlament, kot ste povedali, je več kot 60 odstotkov poslancev na novo izvoljenih. Smo navdušeni nad dejstvom, da ste se poslanci in poslanke zbrali in ocenili, da izvajanje tega procesa ni zadovoljivo in ni pravično. Sam govorim v imenu Albanije, ampak tudi kolegi in kolegice iz Severne Makedonije so podobnega stališča. Upamo, da bomo lahko do naslednjega vrha popravili vse krivice iz preteklosti. In upam, da boste evropski poslanci končno dali zeleno luč Albaniji in Severni Makedoniji. Imam kar nekaj samozavesti trenutno, optimističen sem glede prihodnosti, glede na to, da se soočam z nekaterimi časovnimi omejitvami, pa moram zdaj zaključiti. Zdaj pa gospod Denis Zvizdič, ki je predsednik parlamenta Bosne in Hercegovine. Vrši Picula, uvaženi zastupnici, poštovane dame in gospodje. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod Picula, spoštovane gospe in gospodje tu sem bil pred nekaj leti v ulogi premijeja Bosne in Hercegovine. In že takrat sem se vam zahvalil za to, da ste me povabili. Zdaj pa se vam lepo zahvaljujem, da ste me povabili kot predsednika parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine. Tukaj sem, da predstavim svoje stališče o gospodarski, politični in varnostni situaciji pri nas doma v Bosni in Hercegovini. Še posebej bi se osredotočil na proces evropske integracije. To priložnost pa bi izkoristil tudi zato, da pozdravim vse druge kolege iz drugih parlamentov naše regije. Naši regiji pogosto pravite Zahodni Balkan, včasih se to regijo imenuje tudi za jugovzhodno Evropo in to je tudi ustrezno, saj je naša regija prav gotovo del Evrope predsedoval sem tudi svetu ministrov Bosne in Hercegovine in zato verjetno lahko dobro predstavim težave Bosne in Hercegovine, pa tudi morebitne rešitve, ki bi lahko popeljale Bosno in Hercegovino naprej po poti euroatlantske integracije. Na osnovi česar bomo zagotovili tudi blaginjo in mir. Leti 2017 in 2018 sta bili najbolj uspešni leti v smislu evropske integracije. Takrat se je pokazalo kar nekaj optimizma in energije v težkih političnih situacijah. Takrat nam je uspelo obdržati stabilnost, poskrbeti za dodaten gospodarski razvoj. Obenem smo ohranili tudi soobstoj ver versko toleranco in to je tudi naša karta Magna. Naša kulturna dediščina je prav gotovo nekaj, kar bo vneslo veliko avtentičnosti v Evropo. Prav tako smo ponudili roko našim sosedom in obenem začeli nekaterimi spravnimi postopki, tako da bi poskrbeli za solidarnost in mirno sodelovanje. Bosna in Hercegovina je majhna država, ampak lansko leto smo imeli zelo veliko turistov, več kot 600 odstotkov imamo gospodarske rasti, smo tudi vodilni v smislu izvozov v tej regiji in med prvimi desetimi izvoznimi partnericami. Sevdam od naših trgovinskih partneric je držav članic Evropske unije in prav gotovo je za nas nekaj, pot v Evropo nekaj samoumevnega. Izgradna infrastrukture ter pravične družbe, to so temelji našega razvoja, ki bi morali zagotoviti boljše standarde in pa mirno življenje našim državljanom. Če se to ne bo zgodilo, bo vse, o čemer se pogovarjamo danes, izgubilo pomen. Mlade želimo obdržati v Bosni in Hercegovini, pa tudi v širši regiji, saj bodo oni postali tudi najpomembnejši kapital za našo državo. Potrebujemo notranjo konsolidacijo, poskrbeti moramo za celovito integracijo in narediti vse strezne korake naprej do polnopravnega članstva. in vso negativnost moramo odpraviti, vse to, kar je vodilo v vojno v 90-ih letih. Če želimo odpreti vrata v prihodnost, moramo sprejeti evropski sistem vrednot, izkazati tudi ustrezno politično voljo, si prizadevati za konsens ne le na deklarativni ravni, ampak tudi konkretno spremeniti. Moramo ustrezno tudi naše notranje postopke ter poskrbeti za učinkovit prenos v našo nacionalno zakonodajo, torej evropskega pravnega reda. In na ta način bomo ujeli korak z evropskimi državami. Pa še zadnja pripomba v Bosni in Hercegovini si ne želimo nikakršnega privilegiranega partnerstva z EU. Ne želeli bi si vstopati v kakršne koli regionalne pobude, ki bi na nek način nadomestile integracijo Bosne in Hercegovine v evropski kontekst. Želimo si postati polnopravna članica EU. Zavedamo se tega, da je to resna, odgovorna naloga in pa tudi ambiciozen cilj, ampak za voljo boljše prihodnosti Bosne in Hercegovine moramo za to poskrbeti. Od tega bo imela korist celotna regija, pa tudi Evropska unija. In prosimo vas, da nam pomagate pri naslednji fazi pristopa Bosne in Hercegovine letos. Torej, najprej moramo pridobiti seveda status države kandidatke prosim, da nam pomagate na tej poti, tako da bo mogoče za Bosno in Hercegovino, da ohrani mir, stabilnost in pa svojo večkulturnost. Tako da bomo lahko nadaljevali tudi z gospodarskim razvojem in pa regionalno spravo. Najlepša hvala, zdaj pa dobi besedo gospod Dragan Čovič, predsednik parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine in sicer spodnjega doma par riječi v vse ovo što je kazal. Najlepša hvala. Tudi jaz se vam zahvaljujem za priložnost, da vas danes eh, nagovorim, seveda po tem, ko je z vami govoril moj kolega. Bosna in Hercegovina mora nadaljevati po poti evropske integracije. Nobene alternative ni za to. Danes sem želel poudariti, da smo bili zadnje leto in pol priča številnim zamudam, ko smo morali reševati notranje težave in premustiti nekatere notranje izzive. To je vključevalo tudi različne težave za vzpostavitvijo vlade ter nekaterih zakonodajnih organov. No, to obdobje je zdaj za nami, s čimer se začenja novo obdobje in ta sveža dinamika bi morala v naslednjih mesecih pripeljati do bolj konkretnih sprememb. Soočati se bomo začeli tudi z nekaterimi izzivi iz preteklosti. Prenovili bomo volilno zakonodajo in upoštevali tudi odločbo mednarodnega sodišča. V ustavi Bosne in Hercegovine treba seveda ustrezno dopolniti in spremeniti volilno zakonodajo. To nam zaenkrat ni uspelo, ampak zdaj na tem že intenzivno delamo, na politični ravni želimo v povezavi s tem doseči dogovor. Določili smo si časovnico do konca marca. Do takrat naj bi rešili to vprašanje, prav tako naj bi razrešili težave z volitvami v Mostarju. Vsa tri volilna telesa morajo imeti predstavnike na vseh ravnih vlade. To je bistvenega pomena. Različna razhajanja in nesporazumi v Bosni in Hercegovini, to je nekaj, kar moramo zdaj pustiti ob strani, za seboj in zazreti se moramo v prihodnost. Poskrbeti moramo seveda za čim večje približevanje evropskemu pravnemu redu in standardom. Začititi moramo pravice naših državljanov, pa tudi narodnih manjšin. V reformnem programu smo jasno predelili vse korake, ki jih je treba upraviti, če želimo doseči gospodarsko in politično stabilnost v naši državi. Pričakujemo, da bomo letos prejeli tudi status kandidatke in to nam bo dalo dodatnega zanosa. To bo veter v naših jadrih. Moramo pa seveda upraviti vse, kar smo si zastavili. Časovnica, ki smo si jo zastavili, se mi zdi realistična, se pa moramo znotraj te časovnice dogovoriti glede številnih vprašanj. In maja, ko bo potekala konferenca o širitvi v Zagrebu, bomo že imeli podobne priložnosti, kot jih imajo druge države Zahodnega Balkana. Prepričan sem, da to, kar počnemo, lahko dosežemo, seveda z vašo podporo in pomočjo. Le dve poti sta pred nami, ki si jih lahko predstavljam. Prva pot je pot integracije in druga pot bi bila pot status quo, nazadovanja in pa ukvarjanja z našimi notrnimi težavami izven tega procesa. Osebno sem prepričan, da nam lahko uspe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 Najlepša hvala, lepo se vam zahvaljujem, da ste mi povabili na ta zelo pomembni sestanek. Me slišite? Vse je v redu? Dobro. Falendroj, falendroj, zotim picula, dhe juve të... Lepo se zahvaljujem gospodu Piculi in evropskim poslancem. Veseli me, da smo danes v eni izmed najbolj prijaznih institucij Evropske unije, vsaj v smislu prihodnosti integracije držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Zelo cenimo organizacijo tega dogodka na Evropskem parlamentu in veseli me, da so z mano danes tudi drugi kolegi predsedniki parlamentov Zahodnega Balkana. Kot parlamentarna republika smo v osredju političnega in socialnega razvoja in parlamentarne skupščine si zdaj seveda želijo zakonodaje, ki bi bila čim bliže evropskemu pravnemu redu. Poleg tega pa imamo tudi odgovornost nadzora nad evropskemu pravnemu redu delom vlade. Vlada seveda mora izvajati priporočila Evropske unije. Izvajanje reform in vsi ukrepi na poti do doseganja teh ciljev so bistveni deli procesa evropske integracije. Pomembno je tudi to, da se ta postopek izvaja čim hitreje. Ampak ne smemo si ustvarjati iluzij glede tega, da se bomo integrirali v smislu Evropske unije, če ne bomo poskrbeli za ustrezno delo. Vse dejavnosti so torej usmerjene v opolnomačenje parlamentov. To je bistvenega pomena, če si želimo napredovati po poti evropske integracije. Upoštevati moramo seveda različne faze integracije in v tem smislu je prav gotovo Kosovo zadnja na seznamu držav Zahodnega Balkana. Smo v fazi doseganja ciljev iz porazumja o stabilizaciji. Ker se je v zadnjih letih politični proces upočasnil pri nas, tudi zaradi ukrepov, ki smo si jih izpogajali z različnimi institucijami Evropske unije, je bilo zaenkrat izvedenih le 50 ali pa 60 odstotkov predvidenih ukrepov. Po drugi strani se zavedamo tudi dejstva, da so notranje reforme neposredno vezane z zunanjimi procesi. Obstaja nekakšna soodvisnost med temi procesi in pogosto se lahko marsikaj naučimo tudi od tega, kar se dogaja z našimi sosedami, tudi za našo sosedo Severno Makedonijo, ki je ta proces že pripeljala do konca. S tem procesom smo mi začeli že leta 2005. V Makedoniji so potrebovali 14 let za zaključitev tega procesa, preden so lahko začeli za naslednjo fazo v pristopnih pogajanjih. No, naša prihodnja vlada, bo v celoti pripravljena na nadaljevanje dela. Dobri sosedski odnosi, upoštevanje zunanjih razsežnosti, vse to je pomembno in vse ukrepe je treba ustrezno izvajati, zato da bomo čim hitreje napredovali in poskrbeli za to, da bomo premostili vse izzive ter dosegli vse to, kar od nas zahtevajo zastavljeni kriteriji. Hvala za organizacijo tega sestanka. Dodatne pripombe pa bom predstavil pozneje. Najlepša hvala, gospod Konjovca, za vaš prispevek. Zdaj pa lahko z veseljem povabim gospoda Brajoviča, predsednika parlamenta Črne Gore, da nas nagovori. Najlepša hvala. nas konstatuju da... Povedati moram, da celo tisti poslanci, ki imajo najdaljše mandate na Evropskem parlamentu, so potrdili, da se je prvič zgodilo, da so bili predsedniki parlamentov povabljeni v Bruselj. Kakorkoli že. Najlepša hvala, da ste nasprotovali predlogu upočasnitve širitvenega procesa. Ta odločitev je bila zelo dobra. Mislim, da moramo biti pozitivni in optimistični, če je le ena država upočasnjevala ta postopek, potem prav gotovo to ni bilo pravično za druge države, naprimer Severno Makedonijo. Zdaj se lahko sestanemo z vami, sestali smo se tudi s predsednikom Evropskega parlamenta, sestali smo se z predsedniki političnih skupin in lepo se zahvaljujem gospodu Picolin tudi za obisk Črne gore prejšnji mesec. Vse to kaže na to, da imamo v Evropskem parlamentu prijatelje, ljudi, ki razumejo naše interese in naše cilje. In glede na to, da nas zdaj razumete, nas boste prav gotovo lahko podprli na poti evropske integracije. In ta sestanek ter razprava z predsedniki delegacij ter predsedniki odborov ter političnih skupin je zelo pomemben. Srečujemo se zdaj tudi z člani odbora AFED. Mislim, da je to dobra priložnost za to, da posredujemo jasno sporočilo, da potrebujemo neko konkretno perspektivo za prihodnost držav Zahodnega Balkana. Metodologijo naj bi dobili do 5. februarja, gre za nekašno strategijo za ta proces. Včeraj sem se pogovarjal tudi z delnim komisarjem v Bruslju. Včeraj mi je povedal, da naj to ne bi veljalo za tiste države, ki so že predolgo časa začele s tem procesom, bo to veljalo tudi za Črnogoro in eh, Srbijo. Uh, ampak bo to veljalo za tiste države, ki so začele s tem procesom. Bo pa ta proces bolj pregleden, bolj jasen. Na osnovi te metodologije pa se bodo te države lahko spustile po tej poti hitreje. Jaz jim želim, da, hitreje, da napredujejo čim hitreje po poti integracije. Tudi naši sosedi so seveda pomembni, Slovenija in Hrvaška nas podpirata znotraj tega procesa, želijo nam vse najboljše. Pomembno pa je, da tudi slišimo v času te razprave, kaj pričakujemo eden od drugega. Ugotoviti moramo, katere so ključne prioritete, ob enem pa opredeliti našo ulogo v tem procesu. Tako v smislu reform kot integracije. Naša skupna zadožitev je, da obnovimo zaupanje državljanov v Evropsko unijo, v vizijo Evropske unije in prihodnost. Seveda razumem, da se tudi Evropska unija sooča z nekaterimi težavami. Ampak vsi ti procesi si ne nasprotujejo, mislim, da morajo iti z roko v roki. Državljani Črne Gore si želu, želijo večje jasnosti in prepoznavnosti tega procesa v prihodnosti. Morda imamo nekoliko drugačno stališče kot druge države Zahodnega Balkana, saj smo najdlje na tej poti, ampak pogajamo se že zadnjih 8 let. In sem med tistimi, ki pogosto pravijo, da je sama pot prav tako pomembna kot cilj. Ampak kljub temu pot ne sme biti predolga. Zdaj se pogovarjamo o letu 2025 kot o najkrajši časovnici za nas, za nami bo morda sledila Srbija, kako pa bo potem z Severno Makedonijo, z Albanijo, z Bosno in Hercegovino. Seveda takrat verjetno ne bom več upravljal iste funkcije. Ampak moramo se popolnoma zavedati tega, da je treba ta proces izpeljati učinkovito in čim hitreje. Iz obdobja krize in negotovosti bi morali črpati tudi nekaj navdiha, ne bi smeli spodkopati samih temeljev te politike. Evropska unija je najboljši evropski projekt in širitvena politika je najuspešnejša politika Evropske unije vseh časov. Evropska unija je v zadnjih 20 letih podvojila svoje članstvo in moramo storiti še en korak naprej. Vse države Zahodnega Balkana morajo biti ponovno zbrane v Evropski uniji, ta proces pa mora biti seveda osnovan na ustreznih zaslugah. Prenoviti moramo svoje sisteme, se soočiti tudi z ustreznimi sankcijami in nagradami, seveda bo vse odvisno od našega truda. Tudi sprava mora biti v osredju tega procesa in upam, da bomo prišli do točke, ko bodo rezultati še veliko bolj opremljivi. Sami seveda spremljamo procese izvajamo skupne preiskave v veliko večji meri kot v preteklosti. Sodelujemo tudi naprimer z drugimi državami, se pogovarjamo z civilnimi organizacijami in tako dalje. Tudi forum, ki se organizira že zadnjih 16 let, predstavlja dober model za regionalno sodelovanje. Vsem se lepo zahvaljujem, zahvaljujem se tudi vsem stalnim poročevalcem in pa predsednikom delegacije. Vi ste naš glas v Bruslju, pa tudi pri vas doma. Še za nekaj bi vas prosil v tem pomembnem trenutku, prosim, da še bolj podprete naš projekt. Naš projekt je Združena in stabilna Evropa. Zdaj pa je na vrsti Tale Čeferi, predsednik Skupščine Severne Makedonije. Thank you. Pozdrav do site, eh, raporteri za naš vezenje. Najlepša hvala, gospod Picula. Lepo pozdravljam vse poročevalce, pa tudi predsednike delegacij ter predsednike parlamentov iz naše regije. To je dobra priložnost, da se vsi sestanemo in se pogovorimo o vprašanjih, ki so pomembna za nas. Predvsem na poti do polnopravnega članstva v Evropski uniji. Naša pot je bila zelo dolga in težka od začetka izvajanja določb iz stabilizacijskega dogovora. Takrat smo vložili tudi svojo kandidaturo za pristop. Eno leto pozneje smo prejeli tudi status države kandidatke. Leta 2009 smo dobili status kandidatke, prvo pozitivno oceno Evropske komisije in takrat so se na nek način tudi začela predpristopna pogajanja. To je pospremila tudi odločitev o sprostitvi vizumskega režima za naše državljane. Od takrat smo prejeli že deset pozitivnih poročil, pa tudi deset priporočil pred začetkom pristopnih pogajanj. In naša pričakovanja so skladno s tem tudi zrasla. Glede na poročila evropskih institucij o doseženem napredku, prejeli smo nekaj pozitivnih priporočil junija, na to pa oktobra razočaranje. Se proces nadaljuje. Torej, oktobra smo dobili negativno oceno, ampak kljub temu se proces nadaljuje. Resolucija, ki jo je sprejel Evropski parlament lani, s čimer ste dali polno podporo državam te regije, predstavlja nekakšno luč na koncu tunela. In upam, da bo tudi nova širitvena metodologija prispevala k izvajanju teh procesov. Prav tako sklep o začetku pristopnih pogajanj za Severno Makedonijo in Albanijo. odločitev, ki je bila podana oktobra lani, je nekaj, kar smo politični voditelji izkoristili kot motivacijo za to, da smo sprejeli sklep o predčasnih volitvah. Kot veste, bodo predčasne volitve 12. aprila. In takrat upam, da nam bodo državljani ponovno dali podporo, da lahko nadaljujemo po evropski poti. Upamo, da bodo volitve potekale tako, kot je treba. Sam mislim, da se bo tako tudi zgodilo, nobenega razloga ni, da nam to ne bi uspelo. vse volitve od leta 2016 je organizirala skrbniška vlada. In glavna vloga te vlade je seveda organizirati pravične, svobodne, demokratične volitve. 3. januarja je bila torej imenovana skrbniška vlada. in zdaj že imamo datum za razpustitev trenutnega parlamenta, temu pa bo seveda sledilo predvolilno obdobje. Prav tako se je začel postopek Jean Monnet, berlinski proces in upam, da bo nova strategija za razvoj Evropske unije do leta 2022, nekaj, kar nam bo omogočilo tudi aktivno udeležbo v procesu izmenjave stališč o skupni evropski prihodnosti. Hvala za vašo pozornost. Če imate kakšno vprašanje ali pripombo, sem vam seveda na voljo. Pozivam gospođu Maju Bojković, predsjednicu Nacionalne skupštine Srbije, da uzme riječ. Uh, Zdaj pa še Maja Gojković. Gospodine Picolo, zahvaljujem svojim kolegama, predsednicima. Hvala. Hvala. Hvala vsem tistim, ki so govorili pred menoj in ki so poskusili predstaviti tukaj svoje države, ki si želijo postati polnopravne članice EU. Nekoč, enkrat v prihodnosti. Ura kaže, da govorim še 6 minut in 45, to ni mogoče. E, cenjeni skup, vi ste izvedeli. Ampak e, ne želim ponavljati prejšnjih govornikov. Vi ste tukaj v parlamentu, poročevalci za naše države in prav gotovo veste vse o nas praktično, o naših zunanje političnih aspiracijah, pa tudi o naših eh, notranje političnih razmerah. Po mojem mnenju torej nima smisla, da govorim predolgo o svoji državi, ker bi to pomenilo, da smo mi in naša država velika neznanka za vas tukaj v parlamentu in upam, da to ne drži. Hvala za to priložnost, ki ste nam jo dali, da se v Bruslju odkrito predstavimo in da odkrito govorimo o širitveni politiki, še posebej kar zadeva širitev v jugovzhodno Evropo ali na Zahodni Balkan, kakor želite. Vesela sem, da zastopam državo, ki je v tem delu evropskega kontinenta. Ampak eh, zdaj prvič govorimo o tem, ali bo Srbija nekoč postala članica ali ne. In to se mi zdi nekoliko škoda. To je moj drugi mandat na mestu predsednice parlamenta in zdaj prvič govorim o usodi svoje države kot eh, predsednica parlamenta. Torej. Na vse zadnje pa je to naš največji zunanje politični cilj. Že od samega začetka si želimo uh, priti sem in Sestali smo se z predsednikom Evropskega parlamenta, podpisali smo deklaracijo, ki je v bistvu znak podpore za vse nas. Pred nekaj meseci smo bili vsi nekoliko zmedeni, zato ker je padla odločitev, da se ne bodo odprla pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo. Povedati moram, da je to bilo zelo negativno sporočilo ne samo državljanom Albanije in Severne Makedonije, ampak vsem, ki živijo v našem koncu sveta. V koncu sveta, ki ga zastopamo mi. Upam, da ta sestanek ni samo muha enodnevnica, Evropska unija in parlament, upam, da se teh vprašanj lotevata resno in upam, da bomo uspeli premustiti to dilemo, ki se je pojavljala, torej ali sploh začeti pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo. Francija je edina odkrito govorila eh, o tem, ampak eh, ta zamisel se pojavlja povsod, vse smo vsi politiki. Ampak vi povejte nam, kaj lahko storimo mi, da bomo Evropski uniji pomagali sprejeti pozitivno odločitev, zato da premostimo ta strah pred ljudmi iz Zahodnega Balkana. Češ, da je Zahodni Balkan nekaj slabega, ki bo imel grozovite posledice za Evropsko unijo, če se bodo začela pogajanja. In če bomo izpolnili merila, bi morda lahko tudi pospešili pogajanje. Ampak česa se Evropa tako boji? Kaj bi se Evropi lahko zgodilo, če bi se začeli pogajati? Torej, pričakovali smo podporo, dobili smo jo, spet smo na dnevnem redu Evropskega parlamenta in upamo, da to ne bo konec, da ne bomo samo enkrat tukaj. Želimo biti partnerji v tem procesu, povejte nam, kako lahko mi pomagamo Evropski uniji, da se reši teh strahov, teh pomislekov in dilem ki se pojavljajo, ko razmišljamo, ali Evropa razmišlja o tem, ali naj bi sprejeli še kakšno članico ali pa zaprli vrata. V našem delu sveta, vse med parlamenti, sodelovanje dobro teče na regionalni ravni, izpolnjujemo svoja marila, usklajujemo zakonodajo z evropsko zakonodajo, in tudi na individualni ravni dobro sodelujemo z Evropskim parlamentom. Za naše parlamente in države si želim, da ne bi sodelovali s parlamentom samo takrat, ko vidite v Srbiji problem in nam opozorite. Ne, želela bi si, da je to takoč proces. Hvala, hvala gospa Gojkovič, hvala vsem govornikom za uvodne besede, zdaj pa je čas, da spregovorijo tudi evropski poslanci. Najprej, kakor sem povedal, dobijo besedo poročevalci in vodje delegacij. Šli bomo kar po abecednem redu in vsak ima največ tri minute. Če je le mogoče, seveda. Želim si, da bi se čim več kolegic in kolegov lahko udeležilo te razprave. Najprej gospa Santoš, ki je poročevalka za Albanijo. Izabel presidente, eh, quero aqui saudar todos os presidentes dos diferentes parlamentos. Hvala lepa. Hvala za besedo, gospod predsednik. Pozdravljam vse predstavnike parlamentov jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana. To je za nas pomembna priložnost. Kaj ti gre za priložnost, da spregovorimo drug z drugim in da sprejmemo zaveze. Želimo tudi povedati, da smo to zavezo že izrazili v resoluciji, ki smo jo sprejeli pred nekaj meseci, na to je upozorilo že nekaj govornikov. V pristopnem procesu je parlament dal svojo besedo in naši besedi lahko zaupate. Jaz sem govorila v tej razpravi, pa tudi drugi kolegice in kolegi so govorili v tej razpravi in. Vsi smo istega mnenja. Tisti, ki smo podprli resolucijo, vemo, kakšen dogovor smo sprejeli. Dejali smo, da je to prva takšna seja, upamo, da je prva od mnogih in upam, da bomo navezali trajne stike, da bomo ohranili reden dialog, namen katerega bi bil, da bi tlakovali pot za pristopne procese za vse države. Reforme je treba izvajati v vseh državah in pri tem imajo parlamenti ključno logo. In vaša naloga je, da seveda to tudi storite v pristopnem procesu. Prosim pa vas naslednje. Oktober je svet sprejel slabo odločitev in vi, države Zahodnega Balkana, morate še naprej izvajati reforme, ki ste jih sprejeli do zdaj. Kajti te reforme so res pomembne, ne samo zato, ker pristopni proces k EU temelji na tem. Ne. Te reforme so pomembne za življenja državljanov v vaših državah zato ne smete stopiti iz plina. Spodbujam vas, da še naprej tako odločno stopate po poti reform. Kakor sem dejala, pa lahko seveda računate na našo podporo in zavezanost temu procesu vse do konca. Veliko birokracije je vključene v to, proces mora biti predmet revizije, mislim, da lahko zadeve zastavimo drugače ali na novo, vendar to ne pomeni, da ne smete ali da ne morete več stopati po tej poti. Mislim, da morate še naprej odločno stopati po tej poti reform in še naprej izpolnjevati zaveze, ki ste jih sprejeli, mi pa bomo na vaši strani vse do konca. Hvala, Izabel. Naslednje, gospod Manolis Kefalogianis, predsednik delegacije za Albanijo. Hvala. Parlament je sprejel resolucijo o tem, da bi odprli pristopna pogajanja za Albanijo in Severno Makedonijo. In v resoluciji izražamo razočaranje nad tem, da se Evropska unija ni mogla odločiti, da bi začela pristopna pogajanja s tema dvema državama. Albanija je dobila status države kandidatke junija 2014. Od takrat so dosegli veliko napredka. Izpolnili so cilje v zvezi z petimi ključnimi prednostnimi nalogami, zato da bi lahko odprli pristopna pogajanja. Albanska vlada pa mora nasloviti še odprta vprašanja, jaz pa ostajam optimist in verjamem, da bo Evropska unija dosegla soglasje in da bomo odprli pristopna pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo v prihajajočih mesecih. Poudarjam, da moramo spet priti vsi na isto valovno dolžino, kar zadeva širitev v EU. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Viola von Kramon Taubadel ki je redno poročevalko za Kosovo. Hvala. Hvala, predsednik, hvala, gospa predsednica, dragi gospodje. Nadušena sem, kaj ti. Vi ste izpolnili zaveze, izpolnili ste tehnične kriterije, vsaj večina od vas, kar zadeva liberalizacijo vizumskega režima v primeru Kosova in tudi zaveze za širitvena pogajanja. Zato razumem, da ozračje v vaših državah ni samo popolnoma pozitivno. Vseeno pa se vam zahvaljujem za sodelovanje. Odprti ste, pripravljeni ste sodelovati z nami in tudi zdaj ste tukaj in pripravljeni ste na stabilno in trajno sodelovanje in to cenimo tudi mi, ki sedimo tukaj. Številni drugi so že povedali, da se lahko zanesete na nas, na evropske poslance, zato ker mi vam stojimo ob strani in podpiramo vas pri tem procesu širitve. Rekla bi, da večina parlamenta podpira to smer in Tudi v resoluciji smo to izpostavili. Gospod predsednica pa je vprašala, kaj lahko storimo in kaj lahko storite vi. Nekateri ste omenjali volitve, ki vas čakajo, nekateri ste pred kratkim imeli volitve in še čakate na vlado. Dobro bi bilo, če bi bila regija stabilna. Zato pa, kako je povedala Izabel, moramo še naprej izvajati reforme na vseh področjih, v vseh sektorjih, zato da bodo državljani dobili tisto, kar pričakujejo. Torej, pričakujejo vlado, pa tudi kakovostno izobraževanje ter delovna mesta. Na osnovi tega bi mi dobili občutek, da ne gre samo za pritisk od zunaj, ampak da gre za vašo notranjo motivacijo, da izboljšate razmere v svojih državah. Gre za neke vrste dvojno funkcijo. Mi vam zagotovimo denar in instrumente, vi pa potem izvedete potrebne reform, reforme, zato da bodo vaši državljani živeli bolje kot prej. In tudi, ko govorimo o večstrankarskem pluralizmu, in tukaj se oziram v Srbijo, mislim, da bi bil zelo pozitiven signal, če bi tudi opozicija lahko sodelovala v političnem procesu in če bi poskrbeli, da politični odr ne bi bil takšen, kot je zdaj. Če boste še naprej izvajali reforme in če boste spodbujali večstrankarski sistem in če boste poskusili poskrbeti, da se bodo spoštovale temelje in človekove pravice vseh kandidatov, ki kandidirajo na volitvah, boste videli, da se bodo zadeve spremenile v četrtek in petek nas čaka obisk visokega predstavnika in mislim, da bo to velik korak naprej. Hvala. Gospod Bilčik je sopredsednik delegacije za Črno Goro. Izvolite. Hvala, hvala gospod eh, predsednik, hvala gospa predsednica, hvala vsem gospodom. To je res izjemna priložnost in izjemen dogodek. Upam pa, da to ne bo samo dogodek, ki se zgodi enkrat. Reden mora biti naš dialog in pogosto ga moramo izvajati. V vsej regiji potrebujemo to vrstne pogovore in mislim, da je to samo prvi korak k bolj intenzivnemu dialogu. Več vas je omenilo, da smo institucija, ki je naklonjena širitvi. To drži, ampak potrebujemo še veliko več, kajti zaenkrat še ni bilo nekega zagona za širitev, vsaj ne v zadnjih letih v EU. Ta vrh ni pomemben samo z simbolne ravni, ampak tudi z politične ravni. Upam, da bodo tudi druge institucije v tem mestu sledile našemu zgledu, komisija, svet, države članice. Zelo pomembno je, da se ne samo srečamo tukaj, ampak da tudi govorimo o vsebini, o kateri govorimo tukaj. Celotni regiji Zahodnega Balkana moramo poslati jasna sporočila. Spet moramo zagotoviti zaupanje, zaupanje v širitveni proces, potrebujemo pa tudi vaše zaupanje. Ne moremo si več privoščiti nekih nejasnih sporočil, kot smo mu bili priča oktobra lani. Upam, da bomo odprli pristopna pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo in to čim prej. Če bi se to zgodilo že marca, bi to bilo zelo pomembno, to bi bilo tudi zelo pomembno sporočilo za to regijo, zato ker bodo takrat potekale zelo pomembne volitve, tudi v Črni gori bodo volitve takrat, v Severni Makedoniji in Srbiji pa bodo prav tako volitve kolegica Viola je že izpostavila, kako pomembne bodo te volitve, tudi zato, da se izpolni evropska perspektiva. In to je zelo pomembno. Pa še nekaj. Opozoriti želim na svobodo izražanja in ulogo medijev. To je zelo pomembno za to, da dobimo živahno demokracijo tudi mediji so zelo pomembni v tem svetu. In to govorim kot poslanec iz države, kjer so pred dvema letoma ubili preiskovalnega novinarja. To je pomembno leto za širitev. Upam, da vas bomo kmalo pozdravili nazaj v okviru kakšne pristopne konference. Veselim pa se že dialoga z vami v prihodnosti in povem vam lahko, da smo na vaši strani. Hvala. Hvala, gospod Bilčik. Zdaj pa gospod Kjuču, ki je redni poročevalec za Severno Makedonijo. Izvolite. Hvala, hvala, gospod predsednik Picula. Gospe in gospodje, pozdravljeni. Tukaj smo vsi na isti strani. Širitev je zapleten proces. Želel pa bi si, da bi sodelovali konstruktivno, vsi si želimo poskrbeti, da bi bil širitveni proces bolj otipljiv in bolj odprt ter bolj usmerjen v doseganje rezultatov. Če si preberemo zadnje raziskave Eurobarometra, lahko vidimo, da 67 odstotkov Avstrijcev nasprotuje širitvi, še 64 odstotkov Nemcev in 63 odstotkov Francozov nasprotuje širitvi. Veliko dela nas torej še čaka. Spremeniti moramo poglede v teh državah in to bo težka naloga za vse nas. Ampak do vrha v Zagrebu, morda še prej, moramo spodbuditi politične elite v teh državah, da bodo sprejele prave odločitve. Spomnite se, kaj se je zgodilo oktobra lani. Ne gre samo za to, da bi to ponavljali, ampak dejansko se moramo kaj naučiti iz tega. Ne moramo si več privoščiti politike praznih obljub. Ne more Zahodni Balkan večno ostati v čakalnici Evropske unije. Ne, oni morajo biti del EU. Za nami sedijo veleposlaniki in če lahko citiram enega od teh, lahko rečem, da vsi vemo, da je Evropska unija stroga, ampak poštena. Leta 2019 smo videli Evropsko unijo, ki je bila stroga do Zahodnega Balkana, ampak ni bila dovolj poštena. V letu 2020 moramo biti bolj pošteni v novi komisiji imamo geopolitično komisijo, tako je povedala tudi Ursula von der Leyen. No, če je komisija, če je komisija geopolitična, potem mora sodelovati z državami v naši regiji. To je moje sporočilo. V letu 2020 vidim velike priložnosti, hočem biti optimist, ampak eh, mislim, da nas čaka še veliko dela. Vi morate izvajati reforme, reformo morate izvajati odločno, pomagati morate svojim državljanem. Seveda pa enako velja za nas. Če mi nekaj obljubimo, moramo obljubo izpolniti. Hvala. Hvala, gospod Kjučuk. Zdaj pa je z nami gospod Pavlo Rangel. On je redni poročevalec za Bosno in Hercegovino. Izvolite, tri minute. Hvala. Najprej se upravičujem zlasti našim gostom. Ugrabil me je predsednik moje skupine. Zadnjo uro sem preživel z njim, zato sem zamudil. Pripravljamo določene vidike v zvezi z konferenco o prihodnosti Evrope in upamo, da bomo na zelo poglobljen način uspeli vključiti tudi države Balkana. In to bi bila zelo dobra perspektiva, če bi začeli torej tudi tako. Če govorimo o prihodnosti Evrope, ne moremo govoriti o prihodnosti Evrope, ne da bi govorili o Balkanu, kajti brez Balkana Evropa nima prihodnosti. To je moja izjava. Zlasti v primeru Bosne in Hercegovine. Mislim, da imamo kot Evropska unija veliko odgovornost. brez arogance, moramo pomagati vsem, vsem deležnikom, vsem državam, civilni družbi, vsem akterjem, da izpolnijo merila in standarde, ki bi lahko vodili do statusa kandidatke za Bosno in Hercegovino. To bi bil prvi korak. Evropski parlament kot institucija bi se moral boriti za to, seveda pa bodo morali naši prijatelji v Bosni in Hercegovini tudi opraviti svojo domačo nalogo. Veliko napredka lahko dosežemo na določenih področjih in prepričan sem, da je to izvedljivo. Bošnjaki vseh skupnosti SIE. Zaslužijo, da se politiki na obeh straneh, v Evropi in tudi v Bosni, potrudijo, da bodo dobili to perspektivo, perspektivo blaginje in konsolidiranih demokratičnih institucij v bližnji prihodnosti. Jaz sem relativno optimističen, mislim, da so obeti pozitivni in mislim, da nam lahko uspe. Ta epizoda z Albanijo in Severno Makedonijo je bila neke vrste budnica. Zdaj se vsi zavedamo, da je treba Balkan obravnavati pozitivno. K temu sem zavezan jaz, pa mislim, da tudi celoten Evropski parlament. Hvala, gospod Rangel, za vaš komentar. Zdaj pa dobi besedo Tanja Fajon. Ona je vodja delegacije Evropskega parlamenta za odnose s Srbijo. Tonino, dober večer vsem. En lep pozdrav ob tej priložnosti. Govorila bom v slovenskem jeziku, ker imamo možnost prevoda. V moji najstletni zdaj politični karieri v Evropskem parlamentu je res prvič, da vidim tak ugleden zbor vseh predsednikov parlamentov iz regije in mislim, da je to res izjemno sporočilo in čestitke tudi predsedniku Sesolju za to vrstno pobudo. Mislim, da je lahko leto 2020 res prelomno leto v smislu, da bomo um, naredili širitev spet uspešno, dobili zaupanje nazaj naših ljudi v evropske politike, medsebojno zaupanje in pa seveda tudi zaupanje v to, da odgovorni politiki na strani držav Zahodnega Balkana vse obljube tudi uresničujejo. Pravim, lahko je prelomno, če bodo šle stvari v pravo smer, začenši z hudo politično napako strani Evropske unije, nekaterih držav, v primeru Severne Makedonije, v primeru Albanije in začenši v primeru Kosova. Kosovo ni veliko krat omenjal, ampak Kosovo je bila prva država, ki je izpolnila pogoje za odpravo vizumov, in danes še vedno čaka. To so hude politične napake in Evropska unija je izgubila verodostojnost v veliki meri in čas je, da te napake popravimo že pred volitvami v Severni Makedoniji. Sledile bodo volitve v Srbiji konec aprila. Tudi tam iskreno kot um, vodja delegacije upam, da bodo vsi ljudje čutili, da so pogoji za poštene demokratične volitve da ne bomo imeli bojkotov na ulici da ne bomo imeli bojkota velikega dela opozicije na volitvah da bodo te lahko res demokratične da ne bomo imeli parlamentov ki so nedelujoči v regiji z opozicijo na cestah in ne z dialogom v naših institucijah um, in da bomo z vrhom potem v zagrebu zahodni balkan dobili tudi spodbudna sporočila strani evropske unije zaupanje medsebojno za delo naprej. danes je na enem od panelov um, eden predstavnik hrvaške dejal ko se je hrvaška pogajala se je težko delo izplačalo takrat je bilo morda to res ampak v zadnjih um, mesecih se je izkazalo da temu ni tako Um, da pogajalski proces ne deluje in da je potrebno vnesti neko novo svežino vanj neko novo dinamiko jaz srčno upam da bomo z našim sodelovanjem um, z iskreno izmenjavo dialoga z mogoče več modrosti mogoče več potrpljenja um, uspeli doseči to zaupanje da bomo širitev zagnali naprej največja skrb je tu seveda mlada generacija z vseh držav regije mladi množično odhajajo in zaradi njih se mi zdi da vrnemo to perspektivo v regijo da ukrepimo našo regijo jugovzhodne evrope in smo kredibilen partner tudi evropski uniji zagotovimo da bodo ti mladi ljudje imeli boljšo perspektivo in prihodnost. je naša skupna odgovornost da tako na eni kot na drugi strani vsi pa smo del evrope in vsi vedno bomo del evrope Um, sodelujemo iskreno in tudi tiste kritike, ki jih damo, ne jemljemo zlonamerno, ampak predvsem dobronamerno, obojestransko in delamo skupaj naprej. Hvala. Hvala, Tanja, za besedo. Hvala. Tanja? Spregovorili so tudi poročevalci in vodje delegacij. Zdaj pa je naš glavni izziv upravljanje s časom, kajti čez približno 10 minut nas bodo zapustili tolmači. Zato sem se odločil, da bom tudi drugim poslancem dal besedo, nekaterim, ampak lepo prosim, da se držite dveh minut, če je mogoče željeno, zovko. Right, thank you, chair. Um... Hvala, gospod predsednik. Govorilo bom angliško, zato da se bomo bolje razumeli. Lepo pozdravljeni vsi. Hvala za organizacijo tega srečanja in zahvaljujem se tudi predsedniku parlamenta v Severni Makedoniji. Hvala, da ste povedali, da je bila naša resolucija kot luč na koncu tunela. Jaz sem se pogajala o resoluciji v imenu skupine ALS in jaz sem vodila pogajanja o resoluciji glede Severne Makedonije in Albanije. Več kot 500 poslancev je podprlo to resolucijo v parlamentu. Tekom hrvaškega predsedovanja upamo, da bo Hrvaška lahko odigrala pomembno vlogo pri odprtju pogajen in res upam, da se bo to zgodilo. Na Zahodnem Balkanu so zadeve občutljive. Omeniti želim Bosno in Hercegovino. Naš glas se tam sliši, ampak odločitev se ne izvaja. V Severni Makedoniji se nekaj premika v primeru Srbije, Črne Gore in tudi Kosova, lahko vidimo, da se zadeve premikajo. Kaj pa Bosna in Hercegovina? Štiri resolucije Evropskega parlamenta že imamo, ki zadevajo Bosno in Hercegovino. Pogajali smo se o Brexitu in jutri bomo glasovali o Brexitu. Omenim lahko tudi sporazum velikega petka in poskrbeli bomo za ljudi tam. Kaj pa je z Hrvati v Bosni? Gospod Zvizdič, gospod Čovič, zanima me, kdaj boste izpolnili zahteve Evropskega parlamenta v Bosni in Hercegovini, zlasti kar zadeva izvajanje sklepov ustavnega sodišča. Klemen Grošelj in to bo potem vse. I didn't ask for the reward, nevertheless. I will speak also in Slovenian. Do we have an interpretation or not? Govorim v slovensko, še imamo tolmače. Hvala lepa za besedo. Um, tukaj bi podaril, da um, prihajam iz države, ki trdno podpira um, širitev Evropske unije na Zahodni Balkan oziroma jugovzhodno Evropo. Um, tukaj bi mogoče podaril še na drugo zadevo, ki bi je ravno kar izpostavljena tudi sam kot um, zelo zainteresiran za kot predsedujoči, bom rekel, skupini prijateljstva za Bosno in Hercegovino bom rekel takole nekako, <clears throat> zelo bi pričakoval, ne samo, da se izpolnijo resolucije tega doma, ampak da se, da se uresničijo in spoštujejo predvsem sodbe sodišč, tako ustavnega kot evropskih sodišč. Ko bomo to rešili recimo v Bosni in Hercegovini, bo marsikaj <clears throat> lažje. Sicer pa Balkan kot sicer pomembna regija predstavlja za Evropsko unijo izziv, ki ga mi običajno počasi mnogokrat, bom rekel, ne razumemo ali pa nočemo razumeti. Predvsem tisto, kar je pomembno, kar sam jaz vidim veliko prednosti v tem, pomembnosti v tem, da potrebujemo na strani Evropske unije jasno politiko, ki bo fokusirana na posamezne države v regiji in ki bo državam omogočila, glede na različne faze pri približevanju Evropske unije, v kateri so, da bodo lažje in hitreje uresničevale svoje, bom rekel, izpolnjevale svoje pogoje, ki jih postavljamo na strani Evropske unije. Mislim, da je to eno ključnih vprašanj. In pa seveda tudi to, da moramo biti pri sebi odkriti do vseh tistih ukrepov, ki jih izvajamo, ker nekatere v tem okviru izvajamo predvsem za lasne potrebe. Torej, to je tu predvsem vprašanje migracij, kjer dejansko gre bolj kot za koristi regije, bolj za koristi, bom rekel, Evropske unije. In pa hkrati seveda, da znotraj z tistih mehanizmov, ki jih imamo, te uporabimo tako, da nas vse vodijo pravzaprav k končnemu cilju. In to je, da bodo vsi narodi in vse države, katere vi danes tukaj zastopate, v neki bližnji ali bolj daljni prihodnosti dejansko postali polnopravni člani Evropske unije. In tukaj mislim, da je tudi odgovornost na naši strani, da zagotovimo, da te mehanizmi, ki jih imamo ali pa ki jih nimamo in jih moramo še razviti, da jih v prihodnje razvijamo in ciljno usmerimo v ta strateški cilj. Hvala lepa. Hvala vama. I would like to give floor to colleague Falka George. Hvala. Kolega George din uh, Balcanii de Vest. Pentru mine Uniunea Europeană nu va fi întreagă. Seveda bi se želel odzvati na različne delegacije Zahodnega Balkana. Evropska unija ne bo dokončana, če nekatere balkanske države ostanejo izven njenih meja. Seveda podpiramo pristopni proces za Zahodni Balkan in vse njene države. po revoluciji v Temišvare smo stopili v stik z jugoslovanskim konsulatom takrat in na osnovi tega smo pridobili tudi določene svoboščine. In glede na to, da smo imeli takrat možnost, bi seveda želeli takšno sporočilo razširiti tudi na vaše državljane. Seveda je pomembno, da vsi spoštujemo pravni red in pravila, ampak res upam, da bodo tudi drugi evropski državljani poslanci ocenili, da je vaš trud ustrezen. Želimo vam veliko uspeha. Now it's time for Mr. Gospod Franc Bogovič. Gospod Franc Bogovič, naslednji. Za besedo. Eh, lep pozdrav, spoštovani predsedniki. Eh, res vas je lepo videti vse v dvorani. Ste v Evropskem parlamentu, ki je med evropskimi inštitucijami zagotovo največji prijatelj teh držav in tudi tisti, ki je z resolucijo jasno obsodil ali pa na nek način povedal, da je bila oktobra sprejeta slaba rešitev. Tu, da sedite skupaj, je tudi jasen signal sposobnosti sodelovanja v tej regiji, ki je veliko krat na preizkušnji, hkrati tudi nek pogoj za eh, dobro delovanje regije, hkrati pa tudi Evropska unija pričakuje to dobro sodelovanje. Sam želim, da <clears throat> poiščemo vsi skupaj rešitve, s katerimi bomo odgovorili na dva ključna problema. Kako doseči sprejemljivo za širitev v državah evropske unije in ohranjati to proevropsko držo, držo v vaših državah. Sam sem trdno prepričan, da pot, po kateri gremo, je, je pravilna, je zelo dolgotrajna, eh, je, da spostavimo pravno in demokratične države, dobro sodelovanje v regiji, eh, vsekakor pa sem trdno prepričan, da bi Evropska unija morala močneje pomagati državam ne samo pri sprejemanju reform ampak tudi pri tej implementaciji eh, tako da bi na področju infrastrukture okolja gospodarstva kmetijstva imeli v praksi tudi dobre rešitve. Eh, ljudje bi takrat čutili tudi večjo pripadnost evropski uniji čutili bi koristi od evropske unije in mogoče je tudi ta poizkus ki je bil eh, da se ta reformni proces spremeni tudi priložnost da bi tudi vašim državam poleg ipa sredstev bila namenjena še druga sredstva bližje obsegu, ki ga imajo strukturna sredstva, kajti s temi sredstvi bi lahko izpolnili pogoje, da se bo tako gospodarska, okoljska infrastruktura, pa tudi zahteve Green Deala izpoštovale. Po drugi strani pa mislim, da bi spostavili tudi to, da ne bi bilo več 80% mladih odločenih, da bi zapustili eh, svoje države. Čestitke za skupno delo in upam, da uspemo na tej poti. Hvala, Franc. Uh, Hvala. S tem smo zaključili dolg seznam govornikov oziroma ga bo zaključil kolega Herman Doč. Ali še imamo tolmačenje? Imamo, potem bom govoril špansko. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Tudi jaz sem vas želel eh, nekoliko spodbuditi, kajti to, kar se je zgodilo oktobra, je bil res velik udarec. To je bilo veliko razočaranje za vas. In eh, sedaj se je treba na to nekako na konstruktiven način odzvati. Jaz sem poznal Balkan konec leta, 80. in 90. let in takrat je bila situacija veliko hujša. Tako da vesel sem, da ste danes tukaj z konstruktivnim duhom, z konstruktivnim projektom. Vsi vemo, da si ne moremo dovoliti nekakšne črne vrzeli v Evropski uniji. Um, to bi škodilo vsem. To, kar se dogaja na Zahodnem Balkanu, zadeva nas vse tukaj, nihče ne more pogledati stran. Eh, jasno je, da obstajajo tudi druge sile, ki imajo interes eh, v tem, da bi Balkan ostal nekakšna vrzel v Evropski uniji in ne smemo pustiti, da bi te zmagale. Tako da prosim vas, da ohranite navdušenje nad tem demokratičnim projektom. Eh, ki poziva k napredku, k čistosti in pa k izgledom za pomoč, ki jo prinaša ta projekt. Ohraniti morate navdušenje nad eh, evropskim projektom, ki se mora uresničiti tudi za Zahodni Balkan. Torej, jaz vsekakor mislim, da je treba ohraniti to navdušenje in pa konstruktiven odnos do evropskega projekta. Hvala lepa. Spoštovani predsedniki parlamentov, v imenu Davida McAllisterja, ki ga danes žal ni tukaj, in pa v imenu celotne delovne skupine za Zahodni Balkan, bi želel povedati, da je današnja seja bila izredno pomembna. Zahvaljujem se vam za vaše prispevke, za vašo udeležbo na tej seji. Vsi imamo skupen cilj. In eh, najti je treba način za to, kako nadaljevati za širitev Evropske unije. Še kratka pripomba. Čez tri dni bo Evropska unija izgubila eno izmed svojih članic. To se bo zgodilo prvič v zgodovini. Ampak ne glede na to, kaj se bo zgodilo v tem kompleksnem procesu Brexita, se mi zdi, da je lažje zapustiti Evropsko unijo, kot pa vstopiti v njo dan danes. Širitveno politiko je treba ponovno obuditi v življenje. Mislim, da smo k temu pomembno prispevali za današnjo razpravo. Želim si, da bi vas lahko kmalo spet gostili tukaj v Evropskem parlamentu. In preden zaključim sejo, bi želel povedati, da nikakor ne smemo izgubljati časa. Čaka nas vrh v Zagrebu in predtem moramo okrepiti konstruktiven zagon, zato da bomo lahko oživili širitveno politiko stabilna in um, pozitivna prihodnost nas čaka, samo če bomo drug drugega podpirali in če bomo naše sobivanje utemeljili na demokraciji in pa pravni državi. Tako da še enkrat se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje, spoštovani gostje. Um, upam, da boste se v svoje države vrnili z tem močnim občutkom podpore, ki so